ko govorimo o CAS-u, torej o azilnem sistemu, je to področje, s katerim se bomo morali nujno ukvarjati. Hvala lepa. Hvala, gospod Dali. S tem zaključujemo to razpravo. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, ki je skupna razprava o farmakovigilanci. Gre za poročilo gospe McEwan v zvezi z spremembo direktive in za poročilo iste poročevalke o spremembi uredbe. Predajam torej besedo gospej Makaven za 4 minute. Hvala lepa, predsedoča. Farmakovigilance seveda zadeva varnost zdravil in nadzor nad zdravili na trgu zaradi možnih stranskih učinkov. Pred dvema letoma smo parlament in svet uvedli novo reformo veliko reformo v zdravstveni sistem. Danes moramo to aktualizirati, tega si nismo mislili. Da pa to je bilo pred primerom medijator v Franciji, ki je pokazal možne slabosti v sistemu, o katerem smo se dogovorili. Moja velika prednostna naloga v teku pogajanj v zadnjih letih je bila okrepiti stran regulatorjev na strani farmaceutike in tako izboljšati varnost bolnikov. Ko sem si ogledala primer mediator, sta bili pomembni dve stvari. Najprej varnostna vprašanja so bila predmet razprave Evropske agencije za zdravila kar nekajkrat med regulatorji. Vendar pa ni bilo uradne odločitve, tega vprašanja potem niso več obravnavali in podjetje je omaknilo zdravilo strga iz komercialnih razlogov. Drugo vprašanje ki se mi je zdelo zanimivo, je bilo, da so francoske in italijanske oblasti zahtevale varnostno študijo Servijeja že leta 2000 zaradi teh pomislekov. Vendar pa ta študija nikoli ni bila dokončana oziroma je bila dokončana šele skoraj desetletje kasneje. Do takrat je bilo zdravilo že umaknjeno zaradi budnosti nekaterih organov za farmakovigilanco v Franciji. Če si sedaj pogledamo to revizijo, tukaj imamo kar nekaj ključnih sprememb. Prva sprememba je, da bodo prihodne podjetja veliko pod večjim nadzorom, ko bodo samodejno omaknila zdravila z trga, vse morajo sporočiti EMEI in lahko se zastavljajo vprašanja. Drugič, kadarkoli bo prišlo do pomislekov glede zdravja bolnikov, bomo imeli samodejen mehanizem, ki bo vodil do pregleda na evropski ravni. Tukaj ne bo nacionalne diskrecijske pravice. Tretjič, ko bo prišlo do posta autorizacije in ko bo zahtevana varnostna študija, bo ta študija morala biti izvedena, kajti če ne bo in so zdravila, ki so predmet študije, in bodo zdravila, ki so predmet študije, označena s črnim simbolom, tako da bodo vedeli bolniki in javnost, da je to postopek po avtorizaciji. Francoski organi so dejali, da niso imeli pooblastil, da bi dejansko izvedli to varnostno študijo. Tega, to se ne sme ponoviti. Komisar, dve vprašanji sta še, ki nista rešeni. Upam, da boste to pokomentirali. Prvo vprašanje je vprašanje pristobine meje. Potrebujemo dovolj sredstva, da bo opravljala svoje delo, kar se farmakovigilance tiče, potem pa še ključne informacije, črna skrinica in tudi brošura za bolnike. Poslali ste dopis na to temo in vem, da pravite, da si bo komisija to pozorno ogledala. Upam, da boste podali še bolj podrobne pripombe. In končno, naj se zahvalim vsem poročevalcem v senci ki so danes tukaj z mano, za trdo delo, ki so ga opravili. Zahvaljujem se danskemu predsedstvu, komisiji in predsedstvu sveta, kajti pospešili so delo zato, da smo lahko dosegli dogovor še pred poletjem in bo ta dogovor začel veljati istočasno kot tudi druga zakonodaja na tem področju. Hvala, gospod Hrvnik. Izvolite, gospod Mak eh, Dali. Hvala lepa, gospa predsedoča, gospe in gospodje. Vesel sem, da lahko tukaj uradno napovem dogovor o prvi obravnavi o zdravil, ki so že dana na trg, o farmakovigilanci. Farmakovigilanca je ključni prispevek javnemu zdravju in je ključnega pomena za varnost bolnikov. Naj izkoristim to priložnost in se zahvalim vsem, ki so trdo delali, zato da smo dosegli ta dogovor, še prav posebno gospe McKeven, poročevalki v pristojnem odboru, ki je uspešno dosegla hiter dogovor na, pri tem dosveju. Primer medijator je nakazal vrzeli v naši zakonodaji predlog, o katerem razpravam bo ukrepil preglednost in tudi ukrepe za javljanje, kar se farmakovigilance tiče več kategorij proizvodov bo predmet nadzora tudi, kar se tiče stranskih učinkov teh zdravil. Tako bomo imeli večjo preglednost pri umiku ali pri neobnovitvi tržnega dovoljenja za določen trg, ker bodo podjetja morala povedati razloge, zakaj so to storile. Tako bo zagotovljen večji nadzor, ko bo prihajalo do zdravstvenih pomislekov zaupanje bolnikov v zdravila je ključnega pomena. To zaupanje lahko dosežemo in ohranimo le, če bolniki zaupajo v naš sistem. Vesel sem, da bo parlament glasoval o tem jutri in da se s tem, zma, zma, da se s tem zmanjša razkorak v zakonodaji in upam, da bo to sprejeto. Kar se tiče dejavnosti na področju farmakovigilance in plačil na tej podlagi, komisija je začela usklejevati dokument, kar se tiče plačil na področju farmakovigilance. Tukaj gre za uredbo 2010 in tudi za direktivo leta 2008. To je odprto do 15. septembra letos po vseh pripombah bomo izvedli tudi analizo vpliva. To je eden od korakov celotnega zakonodajnega postopka, preden bomo predlagali zakonodajni predlog. Komisija bo nadaljevala z delom na tem področju kot svojo prednostno nalogo in bomo predstavili na zakonodajni predlog, kar se da hitro, tako parlamentu kot svetu. Kar se tiče črne škatlice, pa bom podal pripombe na koncu. Hvala, gospod Dali. Zdaj pa v imenu skupin, najprej v imenu ELS, gospa Ajuzo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod komisar, najprej bi rada opozorila na to, kako odlično delo je upravila poročevalka in tudi poročevalci v senci. Zato, da smo dosegli dogovor v prvi obravnavi. Zelo pomembno je, da nam je to uspelo, tako da bo zakonodaja, ki smo sprejeli leta 2010, lahko začela veljati. To ni slaba zakonodaja, zakonodaja je dobra. Vendar pa, kot je že bilo rečeno, je potem prišlo do primerov, ki jih vsi poznamo, ko smo uvideli nekatere napake, te je bilo potrebno izboljšati, popraviti. In pri farmakovigilanci je to pomembno, pri zdravilih, ki so že na trgu imetniki dovoljen za trgovanje z določenim zdravilom, ki potem to zdravilo umaknejo, morajo sedaj tudi pojasniti, zakaj so to storili. Ali so je začasno umaknili. To je velik napredek v smeri preglednosti, In imetniki licenc so tisti, ki morajo sedaj podati razloge. Če se to zgodi v tretji državi, morajo obvestiti vse države članice, ki so prizadete oziroma v katerih se prodaja to zdravilo. Tako izboljšamo preglednost, varnost, ne da bi bile preveč obremenjene nacionalne agencije. Druga večja sprememba, ki je tudi pomembna, je, da so vsi proizvodi, ki so že dani na trg, sedaj podvrženi varnostni analizi in se potem samodejno opazujejo še naprej. Ne smemo pozabiti, da je farmakovigilanca ključnega pomena. Zato mora plenum podpreti ta predlog. Sledi gospa Kadenbach, dve minuti. Hvala lepa. Tudi z moje strani še enkrat hvala lepa gospod McKeven in poročevalcem senci. Mislim, da je Evropska unija tukaj zelo hitro agirala. To, kar smo leta 2010 smatrali za moderno in učinkovito, se je pokazalo kot ne zadostno. In sedaj smo to, kar se da hitro, skupaj spremenili. Potrebno je zapolniti te vrzeli in pričujoč dokument kaže, kje moramo začeti. Potrebujemo preglednost, potrebujemo hitrost. Zato, ker potrebujemo zaupanje bolnikov in potrošnikov v zdravila, še prav posebno pa potrebujemo zaupanje v sistem. Potrebujemo tesno sodelovanje zato, da bi zdravila, ki so že odobrena v Evropi, v EU, lahko kasneje tudi nadzorovali in zagotovili, da upoštevamo stranske učinke, da neželene škodljive učinke kar se da hitro obravnavamo in da je celotni evropski trg, kaj se da hitro obveščen. Torej, če določeno, oziroma kaj tako izgine z trga, ker so proizvajalci ugotovili, da ima morda škodljive učinke, moramo to dejansko preučiti, povedati, da se je to zgodilo. Potrebujemo tudi nadzorne roke, še prav posebno potrebujemo tesno sodelovanje z bolniki, pa tudi z osebjem, na zdravstvenem področju. Svežen farmakovigilance je lahko učinkovit le, če bodo vsi točno vedeli, kaj se dogaja. Torej je potrebno informacije tudi združiti. Taka zakonodaja deluje le takrat, ko tudi bolniki vedo, kaj početi z navodili za uporabo in ko potem tudi to je dala gospa McEwen, izpolnimo tudi finančne zahteve EMEA, da bo lahko upravljala svoje naloge. Hvala lepa. Hvala, gospa Kadenbach. Sledi gospa Parvanova. Hvala lepa, gospa predsedoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Naj se najprej zahvalim Lindi za uspešno vodenje na tem področju in naj pohvalim delo danskega predsedstva, komisije in vseh političnih skupin, da smo dosegli dogovor glede tega ključnega vprašanja. Manj kot dve leti po primeru mediator v Franciji, smo skušali zapolniti vrzeli v zakonodajo o farmakovigilanci. Vse evropske inštitucije in zainteresirane strani so danes pokazale, da ko govorimo o varnosti bolnikov, lahko delujemo hitro in učinkovito. Alde pozdravlja sporozum, o katerem bomo glasovali jutri. Gre za nov okvir, ki smo ga sprejeli že leta 2006, osredotočamo se na učinkovitost, preglednost sredine mehanizme in tudi boljši, gre za boljši nadzor nad zdravili, ki so že na trgu. Čeprav posebno izpostavljam dva elementa prihodnih določb. Obveza podjetij, da navedajo razlog, zakaj so omaknili proizvod z trga in samo dejni nujni postopki, ko je ta odločitev sprejeta zaradi varnostnih razlogov. Poštevati moramo, da poleg tega, da moramo zagotoviti najvišjo raven varnosti bolnikov, potrebujemo tudi dobro delovanje farmakovigilančnega sistema. Zato moramo tudi spodbujati zaupanje državljanov in jih obveščati o tem, katera zdravila jemljajo. Mi moramo prevzeti odgovornost za to, da bomo zagotovili, da bo sistem učinkovit in da ga bomo prilagodili, ko bo to potrebno. In naj za zaključek omenim še to, da je potrebno zagotoviti dovolj sredstev za evropsko. Agencijo za zdravila, zato da bo lahko upravila svojo misijo. Komisija že deluje na tem področju in upam, da bo podala ustrezen predlog in to, kar se da hitro. Hvala, gospa Parvanova. Zdaj pa gospa Jana Kudakis. Hvala lepa. Varnost bolnikov je naša prednostna naloga. Zavajajoče podatki glede zdravila mediator je vodil do zelo veliko smrti in to izpostavlja pomen tega poročila. Potrebujemo pravila, ki bodo zaščitila bolnike pred nevarnimi stranskimi učenki. Upajmo, da bomo s tem zapolnili verzeli, ki obstajajo in da bodo podjetja morala potem razložiti, zakaj so omotnila proizvod, če šlo za varnostne razloge. Potem bomo imeli nujni postopek, ki se bo samodejno sprožil. In vesela sem, da so poslanci, ki so delovali na tem področju, delovali hitro in razumno bi lahko dodali še kakšno spremembo, da, vendar pa zdaj ni bil pravi trenutek. Vesela sem, da je parlament izpostavil varnost bolnikov, smo delovali hitro, ne pa da je zavlačeval zakonodajo. Čestitam poročevalki za upravljeno delo. Merci, Hvala, gospa Jana Kudakis. Sledi gospod Rossi. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil Lindi za upravljeno delo. Z uveljavitvijo novih določb bo to pomenilo okrepitev našega nadzora nad zdravili, ki so že na trgu s farmakovigilanco. Tako bomo imeli cel spektr možnih ukrepov in bomo tudi izboljšali način obravnave zdravja bolnikov. Prav tako pa bo tudi skupni trg deloval bolje na področju zdravil za humano uporabo. Farmakovigilanco potrebujemo, tako bomo zagotovili sedaj tudi večjo preglednost in bomo zajamčili tudi učinkovito zdravil. Imamo še prostora za izboljšave, vedno znova se moramo vrniti na pomankljivosti in si ogledati tudi pragove, ki so še spremljivi za uporabo zdravil. In seveda je potrebno razumno upravljati zdravila. Hvala, gospod Rosi. Sledi gospod Maštalka. Si koleginja, kolego. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Rad bi se pridružil tistim, ki so se zahvalili Lindy McEwen za dobro opravljeno delo pri tej zakonodaji. Veseli me, da smo imeli uspešen trialog in da smo dosegli dogovor v prvi obravnavi. Prepričan sem, da bodo spremembe te zakonodaje omogočile boljšo varnost bolnikov v Evropi. Prav tako prinašajo več usklajevanja med državami članicami. V prihodnje je potrebno preprečiti škandale, kot je bil primer medijator. Naj pa izpostavim, da tudi ta zakonodaja ne bo pomagala, če ne bomo ustrezno izvajali in če se ne bomo držali. Gospodarska kriza prinaša sabo krčenja sredstva, zato moramo zagotoviti, da bodo ustrezni organi tako na nacionalni kot evropski ravni imeli na razpolago dovolj finančnih sredstev za dobro delovanje. Pa tudi dovolj osebe, da bodo lahko izpolnili naloge, ki smo jim jih naložili. Hvala, gospod Maštalka. In zadnji v imenu skupin, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nadzor nad zdravili, ki so že na trgu, je ključnega pomena, zato ker se zdravila testirajo na razmeroma majhnem številu bolnikov. Novo spoznanje pogosto dojamemo šele, ko je zdravilo že na trgu. In zato je potrebno, potreben dodaten nadzor in dodatne študije, če je to potrebno. In potem jih je potrebno označiti s tem črnim simbolom. Prav tako je potrebno se pravočasno odzivati. Bolniki in zdravniki morajo pravočasno dobiti informacije, zakaj je bilo določeno zdravilo umaknjeno z trga. Ne sme biti tako, da so nekateri preobočeni kot lekarnari in eh, zdravniki. Pravočasno morajo ti vedeti, če gre za nevarno zdravilo. La parole. Hvala, gospod Obermajer. Sledi gospod Lize, tri minute. Pa. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. To, kar se je zgodilo v primeru Mediator, je bilo res škandalozno. Ne vemo točno, koliko ljudi je zaradi tega umrlo. Govorimo od 500 do 2000 primerov, vendar pa vsaka smrt je ena preveč. Šlo je za neodgovorno ravnanje podjetja, prav tako pa žal smo imeli zakonodajne vrzeli in te morajo biti kar se da hitro odpravljene. Zato se zahvaljujem Lindy McKevin, poročevalcem v senci, še prav posebno v ELS Pilara Juzo in komisarju Dalju, ki je hitro podal predlog in je celotni postopek konstruktivno spremljal. Pomembno je, da bomo prihodnje navajali podrobne razloge, če bo zdravilo umaknjeno z trga. Jasno, mora vse biti in tudi informacije med državami članicami morajo biti natančno izmenjene na podlagi strokovnega znanja, tako da se ti primeri ne bodo več ponavljali. Kolegica Anja Weisgerber in jaz sva potem dodatno k temu, kar je predlagala komisija, podala predlog spremembe, kar se tiče nekakšne tabele o dejstvih glede zdravila. Ne bi smeli govoriti o črni škatlici. Moramo govoriti o škatlici učinka zdravil. Ne vem, zakaj smo dodali to barvo črno. Ta predlog je bil že zavrnen. Črna škatla verjetno ni prava možnost za to, da opozorimo na te zadeve. Moramo pa izboljšati navodila za uporabo v ZDA. So razvili sistem dejstev glede posameznega zdravila in ta sistem deluje. Naše navodila so še vedno preveč zapletena. Sedaj bom nekaj poenostavil. Imamo dve vrsti bolnikov. Tiste, ki sploh ne preberejo navodila za uporabo, ker tega sploh ne razumejo in ga vršijo stran drugi pa ga zelo podrobno preberajo, so potem prestrašeni zaradi veliko potencijalnih stranskih učinkov in potem ne vzamejo tega zdravila. Oboje sem kot zdravnik doživel. Oboje seveda napak potrebujemo sodelovanje med zdravniki in bolniki. Pri pomembnih stranskih učinkih moramo biti hitro sposobni najti zdravnika. Potrebno pa je tudi vzeti odmerek zdravila, kot je to predvideno. To je predvsem pri antibiotikih pomembno. Ne smemo kar tako nehati imati antibiotik, ko je boljše, ker potem tako nastanejo rezistence. In to bi lahko bolje predstavili na ta način, s temi dejstvi, kot je to z navodilom za uporabo do sedaj. V ZDA se je to izkazalo za dobro, zato se zahvaljujem gospodu komisarju, ki pravi, da bo to preveril in upamo, da bomo k malu dobili podroben predlog. Hvala lepa. La parole est sledi gospa Flašikova Benjova. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Stresni testi, testi zimnih situacij na področju farmakovigilance je zelo pomemben. Pokazalo se je, da je v zakonodaji EU veliko vrzeli, s tem se moramo ukvarjati. Ne smemo si dovoliti takšnih slabosti. Primer mediator je bil registriran v veliko državah članicah. Kljub temu dejstvu, da so prve informacije o težavah s stranskimi učinki pri učinkovini že iz leta 1998, pa so zdravilo predpisovali do leta 2009, ko je bilo umaknjeno z trga. Približno 5 milijonov ljudi je dobilo to zdravilo do 2000 smrtnih primerov pa je bilo posledica tega. Veliko strokovnjakov je na svojih sestankih govorilo o težavah s tem zdravilom, vendar pa kljub pomislekom ni bilo sprejete nobene odločitve. To pomeni, da na ravni EU ni bila izvedena študija preverba zdravila. Regulativni organi se niso odzvali. To kaže na to, da je zdravila in trženje potrebno preverjati. Zato je potrebno zakonodajo iz leta 2010 spremeniti. Potrebno, potrebno pa je te spremembe, kar se da hitro izvesti. Zahvaljujem se poročevalki za zelo dobro poročilo. Hvala lepa. Sledi gospa Ris, minuta in pol. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Nikoli ne bomo vedeli, koliko ljudi je umrlo zaradi medijatorja. Eh, pogosto eh, se ga je predpisovalo za druge stvari, kot za diabetes oziroma sladkorno bolezen 2. V Franciji eh, je bilo treba čakati do leta 2009, da je bilo stravilo umaknjeno z trga, torej šest let potem, ko so bile ustrezne odločitve pa sprejete v Italiji in Španiji. Seveda je zato nujno, da spremenimo ustrezno to zakonodajo zaradi te razširjene prakse, pa tvegane prakse hkrati, da se eh, dobi zdravila brez oziroma tudi eh, torej brez eh, recepta. Zakonodajni okvir tukaj je že okrepljen, tako kot je to prav in potrebno, hkrati je pa seveda treba zagotoviti, da bodo proizvajalci jasno zapisali, Eh, pogoje, pod katerimi so bili eh, dani, so bila zdravila dana na trg. Eh, potem, kar se tiče nujnega postopka, ki naj bi se sprožil, če imamo zdravnika, ki pravi, da so nekateri sekundarni učinki zdravila, mora se tak postopek sprožiti. Ampak, bodimo realisti, zato da bo kaj takega delovalo, so odgovorne Eh, nacionalne oblasti in agencije v Londonu za to, da bo dejansko ustrezen nadzor izvajan nad komercialnimi akterji. Hvala lepa, sledi gospod Cimanski. E, panie Przewodniczący, chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdania. lepa, predsedujoča. Najprej naj se zahvalim poročevalki in poročevalcem Senci in tudi soporočevalcem pripravili so dve poročili, pri katerih eh, si želimo nujnega izvajanja. Pozdravljam zamisel, da bi Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila imela večjo odgovornost za varnost zdravil. Pomembna pri tem je dovoljenje za promet, neka licenca, ki mora veljati v vsej Evropske uniji in ki zajema tudi obveznost obveščanja. Francoski primer kaže, da evropske institucije dolga leta niso uspele doseči prepovedi nekega zdravila, kljub temu, da je cela vrsta držav članic umaknila to zdravilo z trga. Zavedamo se dejstva, da farmacevtska podjetja imajo veliko moč, in, ampak moramo se boriti proti njim, lahko to naredimo. Sledi gospa Matjas. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se navežem na tiste kolege, ki so se zahvalili Lindy McEwen za odlično upravljeno delo. Evropski bolniki so zaradi te spremenjene uredbe in spremenjene direktive veliko varnejši, kaže, da so bolniki v spredju naših prednostnih nalog. Ne bom ponavljala vsega, kar je bilo že rečeno, želim samo izraziti podporo vsemu, kar je bilo rečeno. Dovolite pa vseeno nekaj pripomb. Kot prvo, gospodarska kriza nas sili, da naredimo korak nazaj, ko gre za zdravstveni sektor. Glede na to, da je komisar tukaj, želim jasno povedati, da ne moramo dovoliti, da bo gospodarska kriza ustvarila situacijo, kjer bo svežen ukrepov, ki so povezani z zdravili, z bolniki ali zdravstvenimi storitvami, dana na čakalno listo. Vsi ti ukrepi so absolutno nujni, ko gre za zdravila, bolnike, zdravstvene storitve, zlasti v času krize. Drugič, leta 2010, ko smo glasovali o direktivi o zdravilih brez recepta, smo menili, da je bil to korak naprej. Videli pa smo, da je bil to dejansko korak nazaj, ko gre za zdravila. Leta 2012 nekaj, kar menimo, da je redek primer, postaja epidemija. Ljudje umirajo zato, ker nimajo dovolj dobrega dostopa do zdravil, ki jih potrebujejo. Mi kot Evropska unija se moramo skupaj odzvati na ta problem, če želimo doseči napredek na področju zdravstvenih storitev. Te storitve so bistvenega pomena. Hvala lepa, zdaj pa gospa Grostet. Hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Sveda najprej hvala poročevalki, hkrati pa hvala gospodu Dalju za njegovo odzivnost v zvezi z primerom Mediator zaradi te odzivnosti so bili opravljeni test izjemnih situacij v zvezi z zakonodajo, v zvezi s kateri, glede katere, o kateri bomo glasovali. Torej, ti testi so pa bili ravno posledica afere Mediator. Torej, v zakonodaji so nekatere šibke točke in danes prinašamo odgovore na te šibke točke, ki smo jih zaznali. Na ta način krepimo preglednost, pa tudi komunikacijo, kar se tiče varnosti zdravil. Toda, menim, da je še ena točka, šipka točka in eh, žal mi je, da ta zakonodaja ne prinaša odgovora na eh, eh recepte zunaj ustaljenih poti, kar pomeni skoraj 20 odstotkov receptov, recimo na področju pediatrije, psihiatrije ali zdravljenja raka. Namreč zdravniki lahko uh, na, alter, uh, predpisujejo recepte na onkraj uh, ustaljenih poti in ti recepti so lahko koristni, hkrati pa so lahko tudi nevarni. Uh, kajti niso podvrženi preverjanju zdravstvenih eh, organov. Pri farmakovigilanci je treba namreč paziti na sekundarne učinke eh, in je treba seveda upeljati ustrezno odgovornost. Žal mi je, da. Eh, Torej, ustrezno je treba zahtevati od agencije, da bo sodelovala z državami članicami in žal mi je, da tukaj niso bile smernice, ki so bile zapisane, upoštevane. Kar se tiče tovrstnih receptov, mislim, da je treba upoštevati ravnovesje med eh, možnostjo neustrezne uporabe in seveda možnostjo, da imajo zdravila neke alternativne učinke končujem. Medijator se je pogosto uporabljal v 20 odstotkih, torej na tak neustrezen način in zato je potrebno, da bdimo tudi nad tem in tu pričakujem ustrezen odgovor gospoda Dalija. Hvala lepa. No, Sledi gospa Weisgerber dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila Lindy McKeven, poročevalki, za znova odlično upravljeno delo. Dobro zdravilo dober nadzor in tudi zaščita bolnikov. Zato je bilo zelo pomembno primer mediator uporabiti za zapolnitev vrzeli, ki smo jih ugotovili. Od sedaj naprej mora podjetje, ki da zdravilo na trg, tudi povedati, zakaj umika zdravilo, če ga umakne. Evropska agencija za zdravila pa potem obvestila tudi druge države. To je dejstvo, ki bo seveda zelo pomembno za enotni trg in za varstvo bolnikov. Še nekaj zelo pomembno za me. Boljša berljivost navodil za uporabo. Veliko bolnikov se pritožuje zaradi zapletenosti, nerazumljivosti, nečitljivosti, nepreglednosti. To je pomembno predvsem za starejše prebivalstvo, ne pa samo. Nekateri bolniki iščoč pomembne informacije, preberejo to navodilo in potem se prestrašijo in zdravilo sploh ne zamejo. Zato se strinjam s gospodom Lizem, ki je dejal, da bi morali narediti to navodilo bolj beljivo in da bi morali vzpostaviti tudi to, da bi zajeli najpomembnejše informacije o nekakšni dobri dejstvo. To bi potem grafično tudi izpostavili. Veseli me rezultat pogajanj in tudi to, da je Evropska komisija, gospod Dali, dejal, da bo predstavil projekt boljše berljivosti. Upam, da se bo držala, komisija držala tega, da bo to storila kar se da hitro. To bi me zanimalo in zato sedaj izkoriščam to priložnost, ker je komisar Dali tukaj, ali že obstaja konkretni predlog na tem področju, to bi me zanimalo. Hvala lepa, da se je komisija tega lotila. Mislim, da je to resnično velik korak v smeri okolja ki bo bolj prijazno bolnikom. Hvala, gospod Weisgerber. Sledi gospod Banki. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se tudi sam rad zahvalil Lindy McEwen za to, da je tako hitro in učinkovito natančno delala. Mislim, da gre za zelo pomembno temo, ki kaže, da Evropska komisija in parlament lahko sodelujeta. In upam, da bomo dosegli tudi dogovor, kajti to je nujnega pomena za to, da to vprašanje razrešimo. Preteklost je izpostavila nekaj, kar se varnostnih pomislekov tiče in kar se informacij, ki so povezane s tem tiče. Še vedno obstajajo vrzeli. Vedno pa so najrevnejše regije oziroma najrevnejše skupine v družbi tiste, ki najbolj trpijo zaradi tega. Navodila za uporabo so predolga, neberljiva, veliko ljudi jih ne bere, jih ne razume in ravno zato je zrednega pomena, da spet, si spet pridobimo zaupanje bolnikov in to tako, da se učinkovito odzovemo na primere, ki smo jih doživeli na tem področju. Spominjam se zgodbe izpred 4-5 let, ko je šlo za cepljenje proti HNN. Takrat je bilo veliko političnih napetosti na mačarskem, pa tudi na polskem. Polska ministrica je dejala Poljakom, da naj se ne cepijo, kajti niso dobro vedeli, kakšne stranske učinke ima lahko to cepivo pri majhnih otrokih in materah. Mislim, da smo tukaj pokazali, da se lahko hitro odzovemo. Odzvali smo se na primer medijator, ko gre za varstvo zdravja prebivalstva. Moramo pozabiti na razlike, politične razlike. Moramo, stupiti moramo skupaj in doseči učinkovite in dobre rezultate to poročilo to kaže. Splača se sodelovati in upam, da bomo kmalo dobili rezultate. Hvala, gospod Banki. Sledi gospod Tunun Hohenstein. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dobro je, da želi komisija revidirati, pregledati direktivo o farmakovi glanci. To pa zato, ker zdravila, ki so na voljo na trgu, so bistvenega pomena za naše državljane in prebivalce. Evropski parlament, kot tudi druge evropske institucije, morajo narediti vse, kar je v njihovi moči, vse, kar je v naši moči, da zagotovijo našim prebivalcem neko gotovost, da so zdravila, ki jih kupijo, varna. Zdaj opravljamo pregled direktive in uredbe o farmakovigilanci. Brez dvoma je to korak v pravo smer. Zagotoviti pa je treba boljši nadzor tudi nad drugimi izdelki na trgu, nad drugimi nevarnimi snovmi, ki so na voljo na trgu. Nobene kampanje za ozaveščanje državljanov nismo izvedli zato, da bi obvestili državljane, katere snovi so nevarne, kje naj ne bi kupovali in česa naj ne bi kupovali in katere snovi so tiste, ki predstavljajo neposredno grožnjo za življenja in zdravje. Potrošniki niso dovolj seznanjeni z negativnimi posledicami, uporabe nekaterih snovi in zdravil. Včasih so informacije, ki so na voljo, preveč kompleksne ali pa niso dovolj popolne. Želim zdaj čestitati za pobudo tako imenovanega okvirčka s podatki o zdravilu. Menim, da bo to obveznost, ki bo pripomogla k ustreznemu obveščanju državljanov o zdravilu. Gospod komisar, v prvotnih posvetovanjih me zanima, koliko jezikov ste uporabljali za posvetovanja. Ali ste sodelovali tudi z institucijami, ki ne uporabljajo dejansko angliščine? Zdaj pa postopek KHDI. Gospod Nikolašek. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Naj povem sledeče. Rotev bi se rad pomembnega vprašanja. Vsi smo si enotni, da so informacije za potrošnika nekaj, kar moramo izboljšati na živilih, naprimer, da morajo biti čitljive. To pa seveda še bolj velja za zdravila, za zdravila za bolnike. Navodila za uporabo morajo biti berljiva, natančna in pravilna. Sedaj pa pridimo na pravo vprašanje. Čestitam, gospod McKevin. Mislim, da je naredila velik korak naprej. In sicer s tem, ko se je osredotočila na revizijo te zakonodaje. Tako bi naj zmanjšali tveganja za bolnike. Veliko bolnikov je bilo zdravljenih zdravili v narekovajih, ki so imela stranske učinke. In to je vodilo do skoraj 2000 smrtnih žrtev. Ta zdravila so bila predpisana ne samo za diabetes, temveč tudi za anoreksijo. In to se ne sme več ponavljati. Naj povem še nekaj, predsedujoče. Vesel sem, da imamo to poročilo pred nami. Gospod Vasilsko. Glavno prešedinte revizuira norme lorde regle. Hvala, gospod predsedujoča. treba je ustrezno prilagoditi zakonodajo v zvezi s farmakovigilanco, tako moramo namreč zagotoviti več varnosti in tudi omejiti možna tveganja. Treba je torej besedilo na zdravilih ustrezno formulirati, da ga bodo lahko vsi razumeli in na ta način onemogočiti oziroma zmanjšati negativne učinke in negativne posledice. Tudi negativne učinke treba bolje spremljati. Ko govorimo o medijatorju, je treba zagotoviti, da se to ne bo ponovilo. Govorili smo tudi o preglednosti, eh, ki je bistvena na tem področju, zato da zaščitimo javno zdravje. Namreč eh, ugodni učinki za pacijente morajo vedno pokrivati uh, Eh, tudi možne negativne učinke. Končno ima besedo še gospa Roatova. Eh, eh, pane komisarji. Hvala lepa. Gospod komisar, vsi pozdravljamo dejstvo, da se je komisija nekaj naučila iz tragičnega primera Mediator in da bodo sedaj države članice morale izpolnjevati strože zahteve glede umika zdravil z trga. In tudi nadzorna funkcija Evropske agencije za zdravila je bila okrepljena. Napak pa je, da to ne zadeva tretjih držav. Podpiram tudi objavljanje razlogov za umik zdravila. Pozivam pa komisijo, da če se ugotovijo težave v državah članicah, takoj začne in izvede z analizo učinkov in naj zahteva spremembo zakonodaje. Kot primer lahko navedemo prevenske kataloške družbe, ki kljub sklepom Evropskega parlamenta še vedno lahko poslujejo. Komisija ni storila nič. Hvala, gospa Rojtova. Zaključujemo postopek HDI in besedo ima gospod Dali. Honorable members. Hvala, gospod predsedujoča. Poslanke, poslanci. Komisija je hvaležna za podporo parlamenta za to, ta sporazum v prvem branju glede predlogov o farmakovigilanci. Trenutno poteka projekt, ki naj zagotovi izvedljivost nekaterih kampanj za ozaveščanje in sicer zato zajema tudi okvirček s podatki o zdravilu. Veselimo se sodelovanja z nacionalnimi agencijami za zdravila in tudi posvetovanj z institucijami in agencijami na ravni Evropske unije, zavarovalnicami na področju zdravstvenega varstva in drugimi zainteresiranimi stranmi. Leta 2010 je parlament zaprosil za pregled obstoječe zakonodaje in predloge v zvezi z ukrečkom s podatki o zdravilu bomo dokončali in pripravili do leta 2013. Pokazalo se je, da je v našem zdravstvenem sistemu veliko vrzeli in zdravstvo je ena glavnih prednostnih nalog pri našem delu. Zdravje je glavno gonilo napredka in razvoja družbe. Veselimo se sprejetja nove zakonodaje in njene uporabe. To bo koristilo vsem državljanom Evropske unije, s tem, da bo okrepilo tako varnost in preglednost oziroma transparentnost, zlasti z večjim številom zdravstvenih proizvodov in zdravil, ki bodo podvrženi vedno večjemu nadzoru. Hvala lepa. Gospa Mekajvan, imate zaključno besedo. Če se samo odzovem na vprašanje gospe Grostet, ja, vprašanje o označevanju je res bistvenega pomena. Vendar pa upam, da bomo v našem odboru naj, našli čas za to, da govorimo bolj podrobno o tem. Glede okvirčka s podatki o zdravilu, mislim, da ima gospod Peter Lize prav, gre za preveliko količino informacij, ki so veliko krat napisane zelo zgoščeno in ljudje veliko krat ljudje ne verjamejo navodilom za uporabo tega zdravila. Na koncu pa še posebna zahvala. In sicer zahvala moji kolegici, ki mi je bila desna roka pri pripravi tega poročila. Hvala njej in tudi vsem ostalim. Hvala lepa, gospod Makavan. S tem je današnja razprava zaključena. Glasovanje pa bo jutri opoldan. S tem je jutri začnemo ob 8.30 in tako naprej. Dnevni